makrofinančna pomoč Tuniziji in sedaj dajem besedo gospe poročevalki. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti vsem kolegom, ki so me podprli pri mojem delu in jasno je, da je to zelo pomembna zadeva za Tunizijo in da jim moramo pomagati, kolikor pač lahko. Vsi se strinjate najbrž z menoj, da ima Tunizija zelo pomembno vlogo eh, pri našem sodelovanju s tem delom eh, sveta, ampak situacija v Tuniziji je zelo resna gospodarska kriza je poglobljena, vprašanje brezposelnosti je zelo pereče in hrati eh, je utrpela tudi hudo darec zaradi politične situacije, predvsem v turizmu, ki je poglavitna gospodarska panoga zaradi varnostnih ozirov. Lepo vas prosim, kolege, ki klepetate, da se omaknete nekoliko dlje stran in me ne motite. No, kot veste, vsi smo slišali za različne atentate na pomembna, pomembne turistične kraje, na napade na tunizijsko-libijski meji. Eh, Tunizija ima 400 km meje z Libijo in jasno je, da je to področje zanimivo tudi za prekupčevalce. Eh, z drugo, jasno je tudi, da tam potekajo številne pomembne migracijske eh, poti iz Libije in Tunizija je doslej že sprejela veliko število beguncev, tja do 20 odstotkov svojega celotnega prebivalstva. Eh, Tunizija se je demokratično zelo dobro razvijala, lahko rečemo, da so dosegli eh, neverjetno dobre rezultate in dobro bi bilo, da jim tudi z dejani pokažemo, da jih opogumljamo pri njihovih nadaljnih prizadevanjih in da jih podpiramo. Čeprav se soočajo zelo težavno situacijo, lahko računajo z našo pomočjo. In ravno zaradi tega vam danes predstavljamo ta makrofinančni načrt. In eh, ta načrt eh, je v bistvu del globalne strateške politike Evropske unije v zvezi s Tunizijo. Tu ne gre samo za trgovinske odnose, gre bolj za gospodarsko politično partnerstvo, sprejeti bo treba nekaj nujnih ukrepov, poleg tistih, ki smo jih doslej že sprejeli in eh, niso upravičeni tisti, ki pravijo, da doslej nismo storili ničesar, temu ni tako. Imeli smo že kar nekaj pomembnih ukrepov, imamo tudi druge oblike pomoči, vendar moramo biti pri tem dosledni in eh, ukrepi, ki bomo nadalje spremali, morajo dejansko biti usmerjeni v razvoj Tunizije, v razvojno pomoč. Upam, da boste moj predlog eh, podprli in hkrati pozivam komisijo naj poskrbi, da bodo sredstva po sprejemu tega načrta tudi čim prej na voljo da jih bo Tunizija dejansko lahko črpala. To je vsekakor eh, pomoč, to je v bistvu posojilo, ki ga bo Tunizija vrnila. To niso neka nepovratna sredstva, ki bodo šla Bog ve kam. Eh, rada bi odprla nove poti razmišljanja in upam, da nam bo komisija prisluhnila Francija in Nemčija, sta se odločili, da bosta del dolga 60 eh, milijonov na strani Francije, nekaj podobnega v Nemčiji, bi spremenili v druge vrste posojili nepovratna sredstva v oblike financiranja in zato bi radi pozvali še druge države članice, da razmislijo o drugačnih načinih eh, financiranja pomoči za Tunizijo, tako da bo uspela nadaljevati s svojim razvojem. Kolegice in kolegi, prepričana sem, da nam je vsem jasno, da moramo podpreti Tunizijo in v vsakem primeru je to zelo pomembno, da imamo Tunizijo, ki je stabilna kot zaveznica Evrope. Hvala vsem. Hvala. Eh, sedaj pa dajem besedo komisarju. Eh, spoštovani, eh, spoštovani eh, poslanci, zahvaljujem se gospej Sarnes in odboru za to poročilo. Kot vemo, se Tunizija sooča z številnimi, številnimi izzivi in zato tudi obstaja ta program makrofinančne finančne pomoči. Doživela je tudi terorizem teroristični eh, napade leta 2015 in vse to je močno vplivalo na Tunizijo, prišlo je do velikega upada eh, naložb in eh, potem je to vplivalo tudi na devizne rezerve. Situacija je pereča, Tunizija potrebuje finančno pomoč za to, da bi lahko eh, še nadalje stabilizirala eh, svojo tranzicijo po arabski pomladi. In eh, tu je potem tudi, tu so dejavnosti, ki so potekale pod, v okviru mednarodnega denarnega sklada. Komisija pa lahko pripravlja, pripe, prispeva k tej makrofinančni pomoči in sicer s tem, da zagotovi nadaljnih 500 milijonov evrov v okviru te pomoči za eh, poleg 300 tih milijonov, eh, ki so že bili eh, odobreni. In ta Eh, finančna eh, pomoč eh, je tudi pomembna in bo razdeljena na tri segmente. Ta pomoč To pomoč pa je potrebno videti tudi v okviru pomenljivega prispevka, ki, napredka, ki ga je dosegla eh, Tunizija, ne glede na eh, težavno varnostno in politično situacijo v regiji bo pa eh, finančna pomoč predmet eh, določenih eh, pogojev, ki jih mora Tunizija izpolniti. Zlasti mora izvajati nov program IMF na tem področju in gre tudi za memorandum o za sporazum o soglasju, Potrebno je okrepiti socialno eh, varnostno mrežo eh, in eh, biti dejaven na vseh drugih področjih, vključno z naložbami. Je pa izjemno pomemben čas. Tunizija potrebuje makrofinančno pomoč, zato da bi pokrila svoje potrebe v tem obdobju do leta 2017. In, to eh, eh, je pomembno tudi je, da to poteka skladno z eh, zastavljenimi postopki. Dobro je, da je bil sprejet komisijin predlog, tak kot je in sicer brez amanmajev in Eh, to na, zahvaljujem se vam za pozornost in eh, veselim se plodne razprave. Hvala lepa. Hvala, eh, gospod komisar. Sedaj pa začnemo z govorniki. Prvi govornik je gospod Čiku za minuto in pol. Hvala lepa. V imenu ELS podpiram to vrstne ukrepe, kaj ti e, to je nujno in sicer iz že omenjenih razlogov. Naj se na te razloge povrnem. Najprej gre za sosedsko politiko Evropske unije, gre za pomembno politiko, za učinkovit instrument, zlasti, ker je namenjen projektu demokratizacije. Tu so e, tudi učinki tega projekta, ki jih je nujno zagotoviti tudi za samo Evropo. Zadevajo pa za odnos da, do izjemno pomembnega problema, namreč problema migracij in migracij. Potrebno se je osredotočiti na učinkovite politike. Tu je še drug pereč problem in sicer strukturne eh, reforme, ki jih Tunizija potrebuje. In zato bi bilo potrebno toliko in toliko milijard evrov celo. Ne glede na to, pa je vsota, o kateri eh, govorimo, pomembna vsota, tako da ELS eh, e podpira ta predlog, uložila je sicer konstruktivne predloge sprememb, jasno pa se že vidi, da to ne bo moglo potekati izven oziroma ob nespoštevanju obstoječih pravil. Sicer pa eh, smo naklonjeni predlogu. Hvala lepa za dve minuti. Gospod Morel. Gospod Morel. Eno minuto, hvala, gospa predsedujoča. Odkar so Tunizici začeli z demokratično eh, prenovo, eh, lahko vidimo, da je bilo to zgledno in parlament eh, je vedno želel izražati svojo solidarnost do Tunizije, zlasti pa do Tunizijcev. In ko, sto, ko smo eh, tudi skupaj poudarili, da mora to potekati asimetrično in eh, postopam, postopoma, pa smo, in to je sprožilo mnogo razprav med nami, eh, naprimer, ko smo govorili o kvotah eh, za olje in tako dalje, sedaj pa se pogovarjamo o vprašanju, ali naj se makrofinančna pomoč ohrani. Dejstvo je, da gre za nekaj, kar je nujnega in temu se je potrebno izogniti izogniti. Potrebno pa je spomniti na več stvari prvič. Ko pravimo, da mora Tunizija biti sposobna strukturnih revom, reform, vabim komisijo, da to pretehta in eh, da ravna preudarno, kaj ti popolnoma tudi ne gre zadušiti tunizijske gospodarstvo. Druga točka, IMF, če govorimo o IMF-u, govorimo o posojilu, to pa je za Tunizijo danes velik problem. To je podedovala iz obdobja Ben, eh, ben Alija in eh, v tem primeru, kaj se zgodi, odplačeva, odplačuje se samo obresti. Tretji, zelo pereč problem. In in Tu so, naprimer, tu je premoženje Ben Alija v velikem, veliki meri tudi v Evropi, tudi tu je eh, potrebno nekaj storiti, da se problem razreši. Smo seveda naklonjeni tej nujno potrebni pomoči, na vsak način pa je potrebno razmišljati tudi dolgoročno, zagotoviti trajnost eh, rešitev in se ne osredotočiti zgolj na najnujnejšo pomoč. To je naše mnenje. Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospod predsedojoča, hvala lepa. In pozdravljam tudi skupino na tribuno. Evropska unija se mora osredotočiti na lasno dvorišče, na naše sosede, na našo regijo. Tukaj moramo prevzeti svojo odgovornost in vidim, da Tunezija izgrajuje novo demokracijo, vidim uh, začetek napredka, hkrati pa nekako uh, eh, ne, ne moremo. Um, zanikati, da tukaj ni ovir, tukaj so velika gospodarski izzivi, velika brezposelnost tudi naprimer med mladimi, hkrati pa tukaj zelo težko okrevanje po terorističnih napadih. Eh, tudi poročevalec je povedal, da mora Tunizija igrati zelo pomembno vlogo za, eh, kot, za Evropsko unijo kot strateški in eh, zaupanja vreden partner v regiji. Torej moramo podpreti to državo v tem težavnem procesu preno, prehoda. In dobra trgovinska politika je zato zelo nujna. Sedaj, ko zagotavljamo makrofinančno pomoč, je to zelo pomemben korak za več stabilnost. Tukaj lahko računate na mojo podporo, vendar pa s tem ne podpisujemo bjanko menice. Tukaj zahtevamo tudi eh, vzajemne ukrepe, ki bodo prispevali k stabilnosti. Hvala lepa, gospod Lejerik. Eh, minuta. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Seveda moramo pomagati, to, pomagati Tuniziji nosilcem. Eh, tu so potem tudi sindikalne organizacije in politične eh, skupine. Eh, vse je potrebno za to, da bi se situacija v Tuniziji lahko izboljšala. Vendar pa ne, ta pomoč ne more potekati po starih pravilih IMF-a, kajti to vpliva na suverenost in na na njihovo gospodarstvo. Potrebni so inventivnejši okrepi, da, lahko, eh, da se lahko ustanovi vsaj nek skupni sklad za to, da bi se to lahko preobrazilo v projekt, ki bo spodbujal, eh, ki bo eh, spodbujal rast in zaposlovanje. In zato, da je potem moč vrniti, in, vrniti v deželo premoženje Benalija. Hvala lepa. Gospod Žado, hvala lepa. Gospa predsedujoča, eh, spoštovani, vemo, eh, skozi kakšno zapleteno situacijo Tunizija v današnjem času gre. In vemo, kako pomembno so, pomembne so eh, zanjo Eh, pomembna so zanjo sredstva eh, iz turizma, eh, potem naprimer izvažanje oljčnega olja v Evropo in tako dalje. Zavedamo se ranljivosti demokratičnega procesa, do katerega je prišlo in se je sprožil pred petimi leti v Tuniziji. Govorimo o zemlju, ki ni večje od Anglije in ki ima toliko beguncev kot vsa Evropa skupaj. In uh, tu je ta velika pomembnost eh, te demokratične luči uh, v Evropi našem sosedstvu. Zato moramo spodbujati makrofinančno eh, pomoč Tuniziji. Hkrati pa vemo in Evropski parlament je že glasoval leta 2012 v tej smeri, eh, potrebno eh, eh, se je ukvarjati z vprašanjem slabih dolgov še iz časa Benalja, potrebno je olajšati to zadolženost. Kar zadeva strukturne reforme, pazimo, dragi kolegi, kajti če pogledamo situacije Tunizije in meniti, Da, glede na to, da e, obstajajo pogoji za makrofinančno in pogojevanje makrofinančne pomoči, e, to lahko pomeni, da to potem ne bo pomagalo Tunizicam. Zato je potrebno biti fleksibilni in e, Tunizija potrebuje več nepovratne pomoči. Če pomislimo samo na milijarde, ki jih dodeljujemo e, Turčiji, ki je daleč od tega, da bi predstavljala tako demokratično luč. Tunizija pa to to potrebuje, da ukrepi eh, demokratični proces, da lahko zagotovi rast in trajnost eh, verov in eh, rasti. Hvala lepa. Minuto, gospod Kastaldo, eno minuto, prosim. Hvala. Dragi kolegi, vsi vemo, v eh, kakšni težki situaciji je sedaj eh, Tunizija. Naprimer, vse večja brezposelnost, ki zlasti eh, vpliva na mlade, eh, eh, potem milijon osemsto tisoč eh, Libicov, eh, ki jih je sprejela eh, Tunizija, potem trgovina na jugu, ki predstavlja velik del skrite, sive eh, ekonomije na trgu. Tako da pravzaprav pravzaprav eh, celo te, eh, ta milijonska vsota, te milijonske vsote ne zadostujejo. In ni to, kar je potrebno, niso najstrožji vrčevalni ukrepi. Pomoč ne mora biti učinkovita, če ne bomo del dolga pretvorili v naložbe. Eh, in sicer eh, tam, kjer so se nekateri pripravljeni prodati za druge. Hvala lepa. Eh, gospod Bej, eh, teroristična dejanja, sosedstvo, eh, kjer eh, potekajo vojne, potem sesuto, eh, turistično gospodarstvo, vse to eh, eh, pa pomeni, da je potrebno videti ta tunizijski model kot nekaj, eh, za kar jim lahko samo čestitamo. Vendar pa ne pozdravljam eh, turističnih eh, davščin za proizvode v Tuniziji, za razliko od vas, kajti to ne koristi niti tunizicem, niti evropejcem. Potem ta makrofinančna pomoč bi morala ukrepiti vključevanje Tunizije v eh, vrednote, ki se jih deli z Evropsko unijo. In tu, so, tu je tudi potem poseganje v to situacijo, ki lahko eh, ranljivož samo še povečuje. Zato moramo dejansko se opredeliti za zdravo eh, sodelovanje. Gospod Fontulas, minuto in pol. Hvala lepa. Na milijone državljanov je revnih, skratka, živijo v krizi, ki se nadaljuje. Kako pa bodo eh, ti, vsi ti državljani reagirali, tudi državljani v Grčiji, ko bodo izvedeli, da namenjamo milijarde tretjim državam v okviru še dodatnih eh, programov eh, in tretjina denarja, ki ga dajemo eh, Tuniziji, eh, pa eh, pomeni tudi to, da veliko število brezdomcev, ki spijo eh, na golih tleh pred samim parlamentom, ne bodo rešili svoje situacije. Potem bo to prizadelo tudi kmetijstvo. V Grčiji bi eh, naši proizvajalci dobili več denarja. Dejstvo je, da so šle cene olja v nebo. In vsakokrat, ko je Zahod interveniral v neki drugi državi, kaj se je zgodilo, prišlo je eh, do izkoriščanja. Bolje bi bilo eh, rešiti enega od naših eh, problemov in pustiti te države, da, sami, da same poiščejo rešitev. Hvala. Gospod Fisas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Um, Pripričan sem, da je treba podpreti uh, to pomoč, torej uh, dodatno pomoč um, um, po milijona evrov, uh, kajti Tunizija izpolnjuje demokratične pogoje za to pomoč in prav tako tudi eh, izpolnjuje vse eh, gospodarske predpogoje za prejem eh, tega posojila tudi strani mednarodnega denarnega sklada. Tunizija je edina država, ki je po arabski pomladi ostala demokratična in ki je tudi uspela obvladati radikalni islamizem. Močno je utrpela uh, zaradi terorističnih napadov, uh, prav tako uh, trpi tudi zaradi um, situacije v sosednjih državah, zlasti v Libiji in zato mislim, da je zelo pomembno, da tej prijateljski državi pomagamo, kajti sedaj bolj kot kdajkoli potrebuje to pomoč. Gospod Martin, izvolite. Leta 1995 eh, je bila velika eh, Tunizija, velika trgovinska partnerica in je, in je podpisala eh, pridružitveni sporozum. Zdaj pa potrebuje našo pomoč. Gospod Morel je povedal jasno, kakšno je stališče socialistov glede Tunizije. Vidimo pravzaprav tri stopnje. Mislimo, da je bistveno, da Evropska unija bolj pomaga Tuniziji. Uh, pri tem, da se znova vrne denar eh, Bena Alija v fizijo. Nekaj tega denarja v evropskih bankah in to je nespremljivo. Kot drugo, dejansko si želimo Eh, globokega in vseobsegojočega prostotrgovinskega sporazuma s Tunizijo in tukaj moramo delovati asimetrično. Mi moramo bolj odpreti naš trg za njihove izdelke kot obratno zaradi njihovega negotovega gospodarskega položaja. In pozdravljamo to makrofinančno pomoč Tuniziji kot tretje. Podariti pa želimo, da to ni bjanko menica, da pričakujemo napred, napredek, eh, več strankarsko demokracijo, vladavino prava in spoštovanje človekovih prvic. Hvala signora presidente onorevoli eh, colleghi najlepša hvala gospa predsedujoča. menimo da je nujno pomagati tuniziji da bi lahko izšla iz te hude gospodarske krize ki jo preživlja tudi zaradi terorističnih grozodejstev ki so imeli tako hud uh, vpliv na turizem. glasovali pa bomo proti trenutni obliki uh, predloga komisije kajti Eh, to smo izkazali tudi že pri razpravi o tunizijski nafti. Nujno je, da podpremo Tunizice, vendar pa tega ne moremo storiti s to vrstno makrofinančno pomočjo in inštrumentom, ki temelji na politikah mednarodnega denarnega sklada in ki prav tako temelji na tem, da se jim useljuje strukturne reforme, namesto da bi upeljali uh, podporo, ki bo Tuniziji pomagala. Tukaj ne moremo diktirati po nareku eh, Washingtona, kaj naj bi Tunizici storili tukaj je veliko neenakosti v državi, več kot jih je bilo kdaj prej. Zato menim, da moramo spremeniti naš način delovanja, eh, dolg moramo uh, reprogramirati, vrniti je treba zaseženo premoženje uh, Benalijo in prispevati moramo k resnični rasti in ustvarjanju delovnih mest um, in zagotavljamo resnično pomoč. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, teroristični napadi v Tuniziji in gospodarske težave, s katerimi se srečuje eh, država, kaže na to, da Tunizija bolj kot, da, Tunizija bolj kot dajkoli potrebuje eh, finančno pomoč. Ta tranzicija lahko eh, reši stabilno demokracijo in Nobelova nagrada četvorici nacionalnega dialoga to dokazuje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 in lahko upamo, da bo ta pomoč prispevala in da bo koristila vsem tunizicem, zlasti pa, da bo, eh, se bo moč popasti eh, z brezposelnostjo mladih, ki vpliva na enega od treh mladih z diplomo. Eh, Unija mora nadaljevati s pomočjo Tuniziji, zato da hitro prije spet gospodarske, do, eh, gospodarske rasti in eh, politične stabilnosti. Hvala. Minuto, gospod Panceri. Hvala lepa, gospa predsednica. Številno, številne spremembe so se zgodile po uh, letu 2011 v Tuniziji in zdi se, da je Tunizija edina država v tem predelu uh, sveta, kjer se dejansko uh, demokracija utrnila. Zato je privilegirani partner Evropske unije in je dejansko ključni akter pri uh, skrbi za uh, ponovno stabilizacijo celotne regije. Uh, Hude teroristični napadi so strli gospodarstvo, velika brezposobnost je tam, zato moramo zagotoviti gospodarske in finančne vire, ki bodo podprli reforme in tudi civilno družbo. Tunizija mora seveda odigrati tudi svoj del naloge, tako da 500 milijonov evrov je, odli, evrov je odlična spodbuda in dobro je, da smo ta sredstva dali na razpolago, ampak komisar Katajnen, ta parlament vam pravi, da moramo storiti veliko več, veliko več, kot to počnemo zdaj. Bolj se moramo uh, pogledati, kaj se dogaja v Ukrajini. Spoznati moramo, da in nacionalisti tega ne bodo verjetno razumeli, da lahko Tunizija odigra ključno vlogo ne le za Evropsko unijo. Gospod Galamiluto, hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalka je povedala, pred kakšnim izzivom je Tunizija. Vesel sem, da imamo tukaj širok konsenz v parlamentu, kar zadeva podporo tej državi. Tunis eh, je tudi v našem interesu. Mi to počnemo v lastnem interesu. Ta država ima voljo za eh, široko sodelovanje. Želimo se, da bi se ta mlada demokracija nadaljne krepila na vseh področjih, tudi pri izvajanju eh, in izvedbi lokalnih volitev. Zelo pomembno je, da z to pomočjo ustvarjamo okvir za mednarodne investicije, da se bo ta izboljšal. Odločilno je za uspeh demokracije, da se ustvarijo delovna mesta. Imajo tam dobro izobraženo delovno silo zgodilo. In naše gospodarstvo bi moralo tukaj izkoristiti priložnost, da se izkoristi centralna lega te države v sredozemlju. Tudi varnostni položaj se lahko s pomočjo te države okrepi, tako da se bodo naši turisti znova lahko vrnili tja in tako prispevali dejansko v bistveni meri k novim delovnim mestom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bostinaru, za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod podpredsednik Evropske komisije. Dobar dan, dragi kolegice in kolegi. Teroristični napagi in če dalje večje tveganje novih napadov bistveno vplivajo na ključno gospodarstvo, kot so povedali že vsi kolegi pred mano. Ta država je izgubila več kot tretjino turizma in turističnega prihodka v prejšnjem letu. Najpomembnejše pa je to, da na kljub temu, da jo je nestabilnost v eh, sosedstvu zelo prizadela, vsi menimo in se strinjamo, da je to edina uspešna demokratična država na prehodu v regiji. In našem lasnem interesu je, da pomagamo Tuniziji in njenim državljanom. Evropska unija je že zagotovila bistveno finančno in tehnično pomoč tej državi in to je treba okrepiti tudi z sklenitvijo globokega in sobsega obsegajočega prostotrgovinskega sporazuma. In močno podpiram zamisel močnejših eh, asimetričnih trgovinskih odnosov s Tunizijo. To bo pravzaprav prispevalo celotni državi in koristilo celi državi. In ob zaključku izpostavljam, da je to zelo nujno, da ta sredstva takoj eh, namenimo tem državljanom in evropske banke pozivam, da prepoznajo premoženje Ben Alija, tako da se to premoženje lahko vrne tunizijskemu narodu. Hvala lepa. Hvala vam. Vem, da nas tukaj čas priganja, zato bom tukaj dala možnost, da spregovorijo um, čim številčnejši, vendar resnično se pazite časa. Hvala lepa v nekaj letih, eh, gospod Kapute ima besedo, gospa, eh, Tunizija se je pomikala po poti konsolidirane demokracije in predstavlja veliko upanje na Bližnem vzhodu in v arabskih državah, vendar pa je gospodarstvo na kolenih, teroristični napadi so še zlasti kompromitirali eh, teroristično panogo, ki pravzaprav drži gospodarstvo po konci. Evropa mora Eh, spremljati Tunizijo v tem občutljivem obdobju, s tem, ko zagotavlja državi makroekonomsko pomoč, tako da bo lahko Tunizija se znova postavila na noge eh, na področju gospodarstva in da bo lahko izpeljala bistvene spremembe. Evropa mora izkazati solidarnost in tudi demokratično pomoč tej državici, ki predstavljajo vzor za to, kako se lahko pospešujeta mir in demokracija na severu Afrike po vsem svetu. Gospod Jakovčič, gospa predsednica, hvala lepa. Tunizija je država, ki jo potrebujemo kot partnerico. Tunizijo potrebujemo kot demokratično državo v južnem um, uh, sredozemlju. Je zgled uspešne države na prehodu. Tunizija je danes znova na razpotju. Zato eh, si moramo prizadevati za to, da pomagamo Tuniziji z 500 milijoni evrov. To je vsekakor dobra pot, pot, po kateri moramo stopati, kajti alternative pravzaprav ni. Uh, bodi si se država znova vrne v kaos in v nove države ali pa zagotavljamo pomoč. Zato sem prepričan, da to, o čemer odločamo danes, dobro kaže, kako lahko pomagamo tistim državam, ki resnično želijo sprejeti demokracijo in ki dejansko želijo postati del svobodnega sveta. V celoti podpiram to poročilo in seveda bom tudi glasoval za njega. Gospod Vigas, eno minuto. somos favoráveis ao princípio da cooperação internacional e à ajuda. Hvala lepa. Načelo mednarodnega sodelovanja eh, eh, je nekaj, kar eh, je izpostavljeno različnim razlogom. Tukaj pa potrebujemo resnično sodelovanje, ki bo temeljilo na soverenosti držav in ki bo izhajalo tudi iz sredstev, ki se lahko dajo na razpolago. Tukaj zahtevamo od če bomo od Tunizije zahtevali samo, da spremenijo način uh, investiranja in trgovanja in sprejemanja proračuna, bo to pravzaprav um, v neskladju z resničnim sodelovanjem, za katerega se zauzemamo. Tukaj uh, to je model, ki zahteva popolno liberalizacijo gospodarstva in enak model zahteva Evropa od vseh držav članic in rezultate vidimo tukaj pred nami. Tukaj od državljanov Tunizije zahtevamo, da se eh, ustvarja in bori za revščino. Hvala lepa. S tem dajem besedo komisarju Katajnenu. Eh, Zelo nakratko bi želel izpostaviti pomen te odločitve. In v tem kontekstu resnično upam, da lahko računamo na podporo parlamenta. Hvaležen sem vam za vaše mnenje, mislim, da je naš pogled enak glede tega vprašanja in mislim, da moramo zelo uh, skrbno pročiti, kako bi lahko Tunizijo podprli, kaj te gre za vprašanje rasti, stabilnosti v naši regiji in zelo negotove. Um, Eh, enakosti in eh, eh, stabilnosti. Hvala lepa, sedaj pa še minuta in pol naši poročevalki, gospod De Sanders. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala lepa, eh, gospod komisar. Eh, torej, zelo me prijetno preseneča ta um, enotna analiza eh, kolegov. Vsi se strinjamo, da potrebujemo dejansko solidarnost, realno solidarnost z našimi tunizijskimi kolegi. Vsi se zavedamo, da je situacija nujna in da moramo Tuniziji to pomoč odobriti, kaj ti pričakujejo. Ja, potrebujemo reformo reforme, ampak istočasno pa je treba tudi najti način, eh, kako eh, se ustrezno eh, odzvati na situacijo ki jo poznamo danes v Tuniziji. Torej, zelo sem vesela te razprave danes in danes zjutraj tunizijskim prijateljem sporočamo, Evropa je vam stoji ob strani. Hvala lepa, gospod Desane. S tem je.